zelo konkretnimi zadevami, naprimer um, um, dodatne. Um, Eh, plačila za roaming, kaj se bo s tem zgodilo po izstopu Združenega kraljestva. Eh, potem imamo eh, GDPR, regulativo in podporo naši industriji. In vsi vemo, da je Združeno kraljestvo izredno velik za, na področju storitev eh, v oblaku. Kaj se bo potem zgodilo? Vse je odvisno od sporazuma. Oprostite, imate na voljo samo eno eh, minuto, se dajem besedo gospe Čans. Kolegi, zahvaljujem se vam za vaše potrpljenje pri tej nočni mi, eh, mori, ki jo predstavlja Brexit. Strijam se, da je to bila izguba časa in energije in strijam se s tem, da sedaj ne smemo umetno hiteti. Na um, tisoče ljudi je protestiralo v soboto v Londonu, želijo referendum o novem dogovoru. Videli ste slike tisočih na ulicah Londona, to je sedaj volja ljudi. 74 od 75 eh, javnomnenjskih raziskav eh, kaže na to, da Britance sedaj želijo ostati v eh, Evropski uniji in tega ne smemo ignorirati. No, ampak sedaj imamo novega premija, ki je izgubil pri vsakem glasovanju v parlamentu, ki ima pravo zgodovino o neuspehu. Sedaj želi, da ga Evropska unija izkoplje iz lastnega jarka. Čeprav ta dogovor povzroča velike pomisleke, cilj eh, tistih, ki želijo brexit, je, da spodkopavajo socialne in zdravstvene standarde. Ehm, ta dogovor mora biti plot eh, podrobne preučitve tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi tukaj. Hvala lepa. Združeno kraljestvo je bilo vedno dobra partnerica Evropske unije. Evropska unija je imela trgovinski presežek 750 tisočih um, 750 milijard v trgovini za Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo je ena od šestih članic, ki izpolnjujo zaveze um, prispevkov v NATO in NATO zagotavlja varnost za vse tukaj. Zato me zanima, zakaj gospodje Juncker, Task in Barnier mislijo, da se lahko sestajajo z predstavniki opozicije, kot je Tony Blair, in skušajo posegati v britansko politiko. Martin Selmajer je namignil na to, ko so ga preslišali, ko je rekel, da bo severna irska cena, ki jo bo morala Velika Britanija plačati za brexit. Uh,

Gospod Lopes Aguilar. Ah. Gracias, señora presidenta. Presidente Tusk. Gospod predsednik, eh, Tusk, gospod predsednik Juncker. Pod vašim mandatom je bila Evropska unija v najhujši krizi in uh, Brexit je samo eden izmed uh, posledic tega. Gospod Barni, vi ste se odlično pogajali in vzajemno pogajali. Zagotavljali ste, da bo Evropska unija Britance v Evropski uniji obravnavala tako, kot bi morala Velika Britanija, Evropejce na svojem teritoriju. No, ampak vse skupaj se je spremenilo v nekakšno uh, bombo, ki tik taka. Um, Približali smo se Brexitu brez dogovora in pa jasnim eh, socialnim, gospodarskim in drugim posledicam, ki bi jo to ki bi, prines, ki bi jih Brexit prinesel. In to samo zaradi trditev populistov in nacionalistov, ki, uh, eh, traj, ki trdijo, da Evropa zahteva preveč. Evropa naredi veliko, ampak ne more tega narediti z enim odstotkom eh, BDP-ja. Uh, Eh, namreč eh, ni dovolj samo, da obljubljamo, ampak moramo potem to tudi izpolniti. Ehm, gospod Barnier, dajem vam besedo. Eh, Hvala, gospod predsednik, gospe poslanke, gospodje poslanci, gospod predsednik Tusk, gospod Juncker. Rad bi se najprej eh, zahvalil vsem, ki ste se oglasili v zvezi z Brexitom in še enkrat hvala za zaupanje, ki ste mi ga eh, izkazali. Ne naštejem samo nekatere med vami, ki ste spregovorili in eh, v zadnjih nekaj mesecih ste vsi izkazali veliko zaupanja. In eh, kot vsi veste, imamo vsi tukaj prisotni, oba predsednika in tudi jaz, veliko spoštovanje do tega parlamenta in naše odločno sodelovanje se je izkazalo tudi v tem zadnjem času pogajanju v zvezi z brexitom. Eh, res pa je že skrajni čas, da se sedaj odzove britanski parlament in se prvi močno angažira pri teh končnih korakih, pri izpogajanjem dogovoru. Mislim, da lahko rečemo, da imamo vsi iste želje in sicer, da bi se Brexit odvijal na najbolj urejen možen način. In da ne bomo doživljali nereda, ki smo mu bili marsikdaj in prepogosto priča. Mislim, da bo potem, ko bo britanski parlament opravil svoje, tudi ta parlament nedvomno izkazal svojo voljo in potrdil tisto, za kar se bo odločilo ljudstvo Velike Britanije glede svoje prihodnosti. Rad pa bi se sedaj, ko imam možnost, zahvalil tudi eh, gospodu Donaldu Tusku, gospodu Žan-Klodu Junkerju, vsem predsednikom in predstavnikom političnih skupin, ki ste tukaj prisotni in še enkrat pisača hvala, ker ste mi naklonili to zaupanje in naš namen je bil delati na sporazumu eh, na urejen, pregleden in jasen način. To je seveda zelo težavna in zapletena naloga in eh, prav gotovo niče ni bil presenečen nad to zapletenostjo, ampak eh, res eh, je to težko tudi iz tega stališča, ker gre za rešitev, pri kateri vsakdo izgubi. To je situacija luz, luz in kljub temu poskušamo najti neko dodano vrednost v tej negativni situaciji in eh, vsa ta pogajanja jemljemo izredno resno ob spoštovanju izida angliškega glasovanja, čeprav ga nekateri obžalujejo. Poskušamo najti z ustrajnostjo in tudi strastjo najti prave, pravno utemeljene izvedljive rešitve za vse težave, ki jih lahko predstavlja brexit za veliko ljudi. Delali smo ob dolžnem spoštovanju naših britanskih partnerjev in tako lahko rečem, da, sem, da smo gospodje in gospe, poslanke in poslanci, vse to delo opravili z dolžnim spoštovanjem, z vso svojo strokovno zmogljivostjo in tudi spoštovali interni pravni red v Združenem eh, kraljestvu. Izhajali smo iz dejstev in iz konkretne problematike ter si prizadevali najti ustrezne rešitve. In končno smo delali tudi s pogledom vnaprej, ker Brexit ni konec zgodbe, to ni nek končni cilj na poti. Tu gre samo za del pogajanj, ko se bo treba pogovarjati še naprej, treba je doseči pir, mir na Irskem in sicer prav vsak dan. In eh, to pomeni, da ne smemo pristati na krhek eh, mir. In to je treba pozorno gledati naprej, kako vzpostaviti ustrezne temelje in to povezati s temelji notranjega trga, ki je pomemben del našega skupnega življenja, tudi naše socialne in gospodarske politike. Zato moramo vsa ta pogajanja videti tudi v perspektivi vseh naših prizadevanj, vseh prednostnih nalog, varnosti in jamstva pravic naših državljanov in eh, treba je zagotoviti pravice milijonov in pol britanskih državljanov, ki živijo tukaj in več kot trem milijonom državljanov Evropske unije, ki živijo v Veliki Britaniji. Torej, naj vas spomnim, da če se bo izglasoval ta dogovor, tako kot ga imamo, najprej v britanskem parlamentu, potem pa tukaj, potem bo do ti ljudje, o katerih sem pravkar govoril, imeli zagotovljene vse pravice zase in za svoje družine. In to je najbolje jamstvo, za vse naše državljane, da smo se močno angažirali na iskanju praktičnih rešitev in eh, da so naša stališča, ki smo jih izrazili, zelo pomembna in da pričakujemo enako resnost tudi na strani Združenega kraljestva. Kot rečeno, Brexit ni konec zgodbe, ker treba bo Eh, najti nove rešitve, nove načine. Eh, Velika Britanija je svojim izstopom zapustila nekaj deset mednarodnih sporazumov, ampak to ne pomeni, da ne bomo še nadalje partnerji. Svoje razmerja in prihodne odnose moramo na novo zgraditi. No, škoda, ker gospoda Faraža ni več tukaj. On si eh, želi tri nadaljna leta, nadaljnih pogajanj in zapletov. In seveda, res je, da obstaja določen zadevo, v kateri se bo treba na novo iz pogajati ravno zaradi tega, da bomo na novo vzpostavili vse tisto, kar je bilo razmontirano z izstopom. Ampak to je treba storiti na uravnotežen, resen način, upoštevajo vsa pravila igre, tako glede davčnih in drugih politik, v spoštovanju pravic ne le potrošnikov, temveč tudi pogledati vsa ostala področja, zelo pomembno področje sodelovanja na področju pravosodja, med policijami, med drugimi službami in z Združenim kraljestvom bomo sodelovali tudi naprej, seveda v nekem novem kontekstu in v novem eh, okviru, ki ga bo predstavila tudi nova komisija na čelu z gospod van der Leyen in v vsakem primeru eh, si pričakujemo uspešno sodelovanje tudi naprej. In eh, gospod Van Orden je rekel, da je Brexit tudi neke vrste lekcija, veliko smo se lahko naučili iz tega. Očitno smo premalo storili za naše sodržavljane in rezultat se je med drugim pokazal tudi v Združenem kraljestvu, sam kot eh, politik. Vedno trdim, da si je treba vzeti vedno čas za razmislek in o tem vprašanju bo veljalo tehtno razmisliti. Eh, gospod eh, Faraž in njegovi prijatelji. Včasih pozabljajo na to, da je treba našim sodržavljanom povedati resnico, zato smo odgovorni. Eh, v zvezi z glasovanjem za Brexit pa je prišlo tudi do, lahko bi rekel, javnega izražanja jeze Eh, prav tako se je izkazalo, da bodo marsikatere zadeve v zvezi s predvidenimi reformami in spremembami ostale nekako na stranskem tiru ali pa so že ostale zaradi teh pogajanj. Gospa van der Leyen s svojo ekipo pa je v vsakem primeru pripravljena odločno stopiti na pot novih nalog in nadoknaditi zamudo, ki je nastala tekom teh zadnjih treh let. In eh, prav prepričan sem, da bo svojo strokovno ekipo uspela v svojih eh, prizadevanjih. Zelo sem vesel, da sem ji lahko stal ob strani v teh eh, trenutkih in treba je razmišljati tudi preko Brexita, vendar v pozitivnem kontekstu in to je agenda, na kateri bomo delali še naprej. Hvala. Grazie, mese Vrnje. Hvala, gospod Vrnje. In sedaj eh, dajem besedo predsedniku sveta Donaldu Tusku. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vse vaše tople besede. Ehm, z veseljem sem počakal pet let na ta trenutek. Zahvaljujem se vam tudi za vaše odgovorno stališče do Brexita in uh, podaljška Brexita. S tem ste pokazali nekaj razuma in uh, dostojanstva. Po tem, kar sem slišal danes v tej dvorani, sploh ne dvomim v to, da mm, bi morali resno vzeti britanski zahtevek uh, po podaljšku. Uh, Hvala lepa vsem in nasvidenje. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se pridružujem za svojimi kolegi z va našim zahvalam zaradi vaše pripravljenosti sodelovanja z parlamentom v vseh razpravah, ki so potekala vsa ta leta in seveda zahvaljujem se vam za vas trud. Sedaj pa zelo kratek premor in potem bomo nadaljevali. Hvala. cominciamo prendete posto per cortesia začeli bomo prosim če se lahko posedete l'ordine del giorno reca la dichiarazione del presidente na dnevnem redu imamo izjavo predsednika komisije spoštovani predsednik juncker danes smo tu da naredimo pregled dela vaše komisije in zahvaljujem se komisarjem, ki so prisotni v dvorani. Preden vam dam besedo, bi se vam želel zahvaliti za vaša prizadevanja za delo v službi Evrope, ki se niso začela takrat, ko ste bili izvoljeni za predsednika Evropske komisije kot vodilni kandidat, ampak to prizadevanje ste izražali tekom celotnega vašega političnega življenja. Med predsedovanjem ste dokazali, da Evropa ne bi smela se izolirati, temveč bi morala povezovati. V pogajanjih o Brexitu z Združenim kraljestvom ste iskali, eh, ste to pokazali, iskali ste tudi evropski odgovor na vprašanje priseljevanja in beguncev, na to Junkerjev načrt eh, z namenom poglobitve evropskega gospodarskega prostora in um, evropskega gospodarstva, na to uh, situacija v Grčiji in tako naprej. Zelo veliko je bilo o tem, o katerih smo razpravljali in kjer se je kazalo, kako živahna je uh, demokracija v Evropi in pri vašem delovanju ste vedno lahko računali na Evropski parlament ter v sodelovanju z njim dokazovali, kako zelo je Evropa vse bolj blizu svojim državljanom. Tako da hvala tudi, da ste pokazali toliko spoštovanja in zanimanja za naš parlament. Izvolite. gospod predsednik, gospod predsednik Evropskega sveta, gospe in gospodje poslanci. Točno pet let je od takrat, ko je vaš parlament izkazal svoje zaupanje moji ekipi komisije in nikoli niste Eh, temu oporekili. Vedno smo imeli uljudne razprave, pa čeprav včasih težke in razburkane, ampak organizirane in zato se vam iz vsega srca zahvaljujem. Namreč zaupanje vašega parlamenta temelji na zaupanju voljivcev v Evropski uniji in je izraz evropske demokracije ter je za vsakega, ki je deležen tega zaupanja, velika čast. Med vami je veliko poznanih prija eh, obrazov, veliko oseb, ki so postali naši prijatelji in s katerimi smo dobro sodelovali, za kar se vam iz vsega srca zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi predsedniku Tusku. Bila sva kot brata dvojčka, ampak celo brat, Te dvoječki se včasih ne strinjajo, vendar pa sva bila dovolj inteligentna, da sva naše nestrinjanje znala zakriti. In zato hvala Donaldu za njegovo neomajno sodelovanje, za prijateljstvo, ki bo preživelo to sodelovanje in um, predvsem takšno sodelovanje, takšni odnosi so tudi v uh, političnih družinah zelo redki. In glede na to, da se danes zadnjič oglašam v tej dvorani, želim izkoristiti priložnost tudi zato, da zaželim vse dobro pri delu gospe van der Leyen, ki je oseba, kakršno potrebujemo na čelu Evropske komisije in ki potrebuje naše dobre želje za svoje delo v naslednjih letih. Ravno tako bi se želel zahvaliti svojim komisarjem. Saj brez njih ne bi mogel ničesar narediti. To so moški in ženske, ki so vsak zase in vsi skupaj Eh, zelo veliko prispevali k Evropski uniji in bili zaslužni za njo in zato vsem vam najlepša hvala. Ko sem prevzel svojo funkcijo leta dva tisoč štirinajst, je bila Evropa dejansko ošibljena. Imela je številne eh, razpoke v solidarnosti. Takrat Evropa ni bila zelo ljubljena in zato sem govoril o komisiji, ki je imela zadnjo priložnost, ampak komisija, ki je bila v službi Evropske unije v trenutku, ki je bil ključnega pomena za prihodnost Evrope. In zato smo bili takrat vsi zadolženi za to, da izkoristimo čim bolje to zadnjo priložnost na vratih Evrope. Skupaj s kolegi smo se odločili in ste se odločili, da bomo postavili politično ekipo komisije. Želeli ste, da naj so komisarji izvoljene osebe, razen britanskih dva smo imeli v tem času, so bili vsi komisarji izvoljeni predstavniki na nacionalni ali na evropski ravni. Želel sem za komisarje obraze, ki so bili poznani v svojih državah in v Evropi. In povabil sem jih naj se ne zaprejo, zazidajo med zidove Bruslja, temveč naj uh, hodijo naokrog, naj eh, se pogovarjajo z drugimi izvoljenimi predstavniki in naj sodelujejo v javni razpravi z našimi državljani. 18 eh, tisoč 15 sestankov smo organizirali v teh petih letih v vseh državah, eh, na vseh ravneh. Hkrati ste omogočili, da je komisija se lahko osredotočila na bistvene stvari v svojem obdobju in da smo zaustavili to zakonodajno inflacijo, ki je bila uh, poprej značilna za Evropsko komisijo. Tako smo pripravili 88 odstotkov manj zakonodajnih predlogov v primerjavi s prejšnjo sestavo komisije iz tega smo potegnili 142 zakonodajnih predlogov in uh, modernizirali smo 102 že obsto 162 že obstoječih zakonov. Tako da izbrali smo si tako pot, da bomo nadaljevali delo komisije, ki se bo ukvarjala z vsem in z vsemi perečimi temami v Evropi. Eh, vse se je spremenilo, ampak delali smo vse, da se ni spremenilo nič. In ko sem se predstavil pred vami, sem imel tri besede, ki sem jim sledil in ki so po mojem mnenju bile vodilne za komisijo. Rast, zaposlovanje in naložbe. Sedaj doživljamo 25. zaporedni semester rasti v Evropski uniji. Ustvarili smo 14 milijonov delovnih mest. Brezposelnost je najnižja zdaj po letu 2000. 241 eh, milijonov evropejcev ima delo, kar pomeni, da je 73 odstotnja stopnja zaposlenosti. In um, naložbeni načrt je mobiliziral dve milijardi evrov sredstev. Na začetku se je govorilo, da je ta projekt um, nekaj, kar visi v zraku. In takrat se je o njem govorilo kot o Junkerjevem strateškem, o Junkerjevem naložbenem načrtu sedaj, ko pa daje rezultate, se pa o njem govori kot o strateškem načrtu in hkrati smo na drugačen način začeli brati pakt stabilnosti in rasti. Določene določbe iz tega pakta smo naredili bolj fleksibilne. In eh, to proti volji številnih držav članic, izmed katerih, ki jih kar nekaj eh, dolgo ni formalno potrdilo te fleksibilnosti. Ampak cilj smo dosegli. Od 6,6 odstotkov smo prišli na nič celih 7 odstotkov. In tako da je ta fleksibilnost dala svoje rezultate. Spomnite se, ko, je, ko so Portugalska, Španija, Italija in Grčija prosile naj delujemo njim v dobro, smo to upoštevali. Seveda pa sem doživel tudi nekatera razočaranja, namreč kljub našim prizadevanjem nam ni uspelo napredovati eh, pri dosjeju eh, združenja Cipra. Tukaj nismo prišli daleč. Ravno tako nam ni uspelo skleniti pogodbe s Švico, kljub naporom, ki smo jih v to ulagali. Ravno tako nam ni uspelo uresničiti bančne unije. In to ne zato, ker komisija ne bi podala dovolj predlogov v to smer, ampak zaradi tega, ker si države članice niso dovolj prizadevali v to smer. Če pa tega ne bomo uresničili in ne bomo iz te gospodarske in denarne unije naredili tudi bančne unije, ne bomo pripravljeni na to, da bi se odzvali na prihodnje šoke, ki bi se lahko pojavili znotraj ali izven naših meja. In zato je bilo nujno, da bi vzpostavili tudi sistem jamstev za eh, depozite za vloge, eh, s čimer bi zagotovili tudi trdno bančno unijo, ampak brez tega tudi gospodarska in denarna unija ni tako trdna, kot smo si želeli, da bi postala. Torej, na te izzive bo še treba odgovoriti. In kljub krizam, ki smo jih doživljali v zadnjih petih letih, pa smo vendarle uh, zabeležili marsikatere dosežke. Pa ne bi govoril prav o uspehih, čeprav si tega želim, ampak vendarle smo marsikaj dosegli. Naj omenim socialno razsežnost Evropske unije. To je ta neljubljeni otrok v zadnjih desetletjih. Ampak napredovali smo na področju socialnih pravic in naj spomnim, ko sem se prvič pojavil tu v parlamentu kot mladi minister za delo v času luksemburškega predsedovanja, smo že govorili o tem. Torej, veliko prej, preden smo potrdili ta temelj delovnih pravic, smo tudi uspeli zaključiti delo na direktivi o napotenih delavcev. In uspelo nam je tu doseči pomembne dogovore. Torej to je po mojem mnenju vendarle uspeh te komisije, to, da nam je uspelo uresničiti načelo, da je za isto delo in iste pogoje treba zagotoviti isto plačilo. Tukaj gre tudi za vprašanje dostojanstva delavcev. Namreč napredek, napredek ni možen, če tisti, ki delajo, k temu ne prispevajo in to ne verjamejo. Še ena pereča točka, Grčija, s katero smo se zelo veliko ukvarjali v tem obdobju. Grčiji smo povrnili dostojanstvo, ki si ga zasluži. Prepogosto in predolgo smo teptali dostojanstvo grškega naroda in želel sem stvari postaviti na svoje mesto tako, da smo vrnili vsem ljudem v Grčiji vse um, vse, kar jim gre, vse nazive, ki jim gredo. In poskušali smo z vsemi silami rešiti grški problem. Številne vlade sicer niso želele, da bi se komisija s tem ukvarjala. Vedno se bom spomnil telefonskih klicev več predsednikov vlad v Grči, ki so mi govorili, naj se ukvarjam z mojimi stvarmi in da se bodo z grškimi zadevami ukvarjali sami. In sam sem bil dovolj naiven, da sem ustrajal, da moramo spoštovati pogodbe. Pogodba pa pravi, da je komisija zadolžena za delovanje v splošnem interesu Evrope. In v splošnem interesu Evrope je bilo izogniti se razpadu območja evra in to smo naredili. Nato Afrika, ja. Mi kot Evropejci ne moremo pozabiti naših prvih sosedov v Afriki. To je celina, ki potrebuje našo, našo solidarnost. In ne samo naše človekoljubno delovanje. Človekoljubnost je že stari refleks v Evropi, ampak danes gre za to, da se vzpostavi pravo enakovredno partnerstvo z Afriko in da se vlaga v Afriko in tako moramo usmeriti naše delovanje. Na Afriko ne smemo gledati samo skozi prizmo krize priseljevanja. To pomeni um, raniti čast Afričanov, če jih gledamo samo v tej luči. Tukaj pa moramo tudi storiti vse potrebno, da preprečimo, da bodo nesrečniki končali svoje življenje v morju. No, vse bi pa seveda lahko potekalo še bolje, če bi svet upošteval vse predloge, ki jih je komisija kot sozakonodajalec dala na mizo. Že marca 2015 in na to aprila 2016 uh, eh, govorim o reformi dublinske uredbe. Kakorkoli nam je uspelo rešiti v sredozemlju 760 tisoč življenj, zahvaljujoč prizadevanjem Evropske unije. A to je edini preživeli, ki zdaj ploska. In marca 2015 sem povedal, kaj bomo naredili, kar se tiče beguncev in parlament je ploskal takrat. In takrat sem vas vprašal, ali danes ploskate, ali ste pripričani, da uh, mi boste čez pet let še vedno ploskali. No, in notranja politika v številnih državah je v naslednjih letih preusmerila tok te solidarnosti, za katero smo se mi zauzemali. Na to vprašanje mednarodne trgovine. Veliko krat protislovna tema, veliko krat dobri argumenti proti sporazumom trgovinskim, ki smo jih um, sprijemali in ki so to zaustavljali. Ampak to smo presegli, 15 sporazumov smo sklenili v tem času. S 60 državami imamo sedaj sklenjene sporazume, kar predstavlja 40 odstotkov svetovnega bogatstva. Tako smo prisotni na mednarodnem prizorišču, v trenutku, ko se Združene države Amerike obračajo stran od multilateralizma in od organizirane solidarnosti v sodelovanju z drugimi. No, spregovoriti pa moram tudi o vlogi Evrope v svetu. Največji evropski uspeh, največji dosežek ostaja dejstvo, da nam je uspelo ohraniti mir v Evropi. To zveni samo umevno, ampak nikakor ni tako, kajti danes, v trenutku, ko govorim, po svetu divja 60 vojn. Ampak noben spor eh, vojne narave ne poteka na evropskem ozemlju. To je ozemlje, kjer je v preteklosti stoletja potekalo največ oboroženih spopadom. Eh, zdaj pa ni tako in mir ni nekaj samoumevnega, zato moramo biti na to ponosni. No, zavedam se, da mladih s takimi zadevami ne bomo navdušili s tem, da eh, ohranjamo mir v Evropi. To si morda mislimo. Ampak potrebno se je pogovoriti z mladimi o tej stalni evropski dilemi med mirom in vojno. Dovolj je, da pogledamo neposredno soseščino Evropske unije in že tam vidimo, kako nevarne so eh, razmere ponekod in kako krhka je pravzaprav tudi situacija Evropske unije. Mladim je potrebno govoriti o miru in vojni, čez 20 let ne bo več evropejca, katerega dedek ali babica eh, je doživel vojno. Torej moramo o tem govoriti, kajti sicer se bo pozabilo, kaj vojna pravzaprav pomeni. In zato vedno znova z mladimi govorim o vprašanju miru in vojne, ampak to ni dovolj. Ni dovolj, da to pojasnjujemo. Evrop, Evropo moramo mladim eh, pojasniti tudi z vidika prihodnosti in perspektive, kakšna je prihodnost Evrope. Eh, pravzaprav smo najmanjši kontinent, marsikdo tega v Evropi niti ne ve. In politika je neka eh, tkanina, s katero povežemo geografijo in demografijo. Ni nobene politike, ki ne bi upoštevala demografije in geografije. Izumiramo ne bomo preživeli, ne bomo sicer izginili, ampak vedno manj nas bo. 20 odstotkov svetovnega prebivalstva so predstavljali Evropejci v začetku stoletja. Zdaj ali po kratkem bomo predstavljali zgolj še 4 odstotke. Eh, tudi gospodarsko bomo izgubili na moči, predvsej bomo izgubili. Čez nekaj let uh, nobena evropska država članica ne bo več članica skupine G7, ki bo tako ali tako tudi sama izginila, ker je združenje G20 pomembnejše od G7. Ampak s pričo teh eh, neizogibnih sprememb prihaja trenutek, ko moramo eh, morda eh, govoriti o Evropi Eh, ki bi pomeni ne samo mir, ampak tudi eh, prednost spričo vedno manjšemu oči, ki jo imamo na svetu in tudi na področju zunanje politike moramo zato najti neke bolj zanesljive načine odločanja. Zauzemam se za to, da bi tudi na področju zunanje politike v svetu odločali s kvalificirano večino, ne pri vseh vprašanjih, ampak vendarle. tam, kjer gre za to, da se Evropa opredeli. Eh, nekaj posebnega sem doživel v Washingtonu eh, lani eh, pri predsedniku Trumpu, ko sem govoril o tem, kako bi se lahko izognili grozeči trgovinski vojni. To nam je uspelo. Zakaj nam je to uspelo? Eh, Trump je v dolgem uvodu, ki kaj takega zelo rad poda, eh, govoril o, o eh, vsem, kar misli in prisotni so bili številni predstavniki različnih držav in združen in rekel je, dobro, zdaj povejte vi, kaj mislite. Eh, eh, in eh, jaz sem spregovoril kot predsednik komisije in povedal, da bom jaz tisti, ki bom spregovoril vse, kar je potrebno povedati v imenu Evropske unije, ker sem predsednik komisije in na nje to naredilo veliko tis. No, naj sklenem, zapuščam ta položaj, nisem razočaran, nisem pretirano zadovoljen imam pa občutek, da sem dal od sebe vse. In če bi vsi dali od sebe vse, bi bilo marsikaj bolje. Ponosen sem na to, da sem dolgo časa, zlasti pa v zadnjih petih letih, bil delček neke večje celote, ki je pomembnejša od nas. Verjemite v Evropo, in borite se proti vsem oblikam nacionalizma. Naj živi Evropa.

Gospod predsednik, spoštovani Jean-Claude Juncker, politika živi od eh, sprememb v demokraciji in danes eh, gre za slovo. Velik evropec bo v prihodnjih tednih zapustil evropski odr, to je Jean-Claude Juncker. Mi kot krščanski demokrati ti želimo uh, izreči zahvalo za tvoj življenjski trud in tu ne mislim samo na zadnjih pet let. Uh, Kot 36-letni finančni minister si pravzaprav že sodeloval v razpravah o monetarni uniji. Pogajal si se z Nemčijo in Francijo. Ne vem, koliko krat si kot Luksemburžan bil zaslužen za kompromise med obema velikima eh, in eh, dal si življenje Lizbonski pogodbi. Ne glede na to, kaj bo sledilo, ti si skupaj z Martinom Šulcem ustanovitelj Eh, demokratične Evrope in na to si lahko ponosen. Tvoj glavni talent je iskanje kompromisov. Eh, več tisoč sporov si zgladil v svojem političnem življenju, neštetne ljudi si spravil. In celo Donald Trump eh, očitno eh, ni bil neimpresioniran, eh, ko gre za tvoje veščine. Eh, V zadnjih letih si se soočil s številnimi krizami, eh, tudi v času tvojega mandata so sledile številne, od migracij do brexita. Eh, žal si nisem mogel sam izbirati bitk ampak eh, skupaj s celotnim kolegijom si izkoristil priložnost, ki si jo dobil. Tvoja komisija se je soločila z nalogami, ki bi lahko zapolnile pet mandatov eh, in skupaj ste na nje našli odgovore. Komisija zadnje priložnosti je svojo priložnost izkoristila. Danes je Evropa v boljšem položaju kot pred petimi leti. 12 milijonov Eh, brezposelnih, boj proti terorizmu, napredek v, eh, na področju migracij, eh, povezali smo se z Afriko, približujemo se rešitvi Brexita. Po tvoji zaslugi je Evropa boljša, bolj varna in beleži boljšo blaginjo kot pred petimi leti. Osebno pa bi se navezal še na nekaj, kar mi je ostalo v spominu. Najprej besedilo zakonodaje je nekaj, življenje v praksi in ljudje pa so nekaj drugega. Eh, omenjal si Grčijo eh, in druge države, omenjal si pakt o rasti in stabilnosti in v zadnjih letih smo s tvojim načinom uporabe teh besedil se naučili, da so vedno v zadju ljudje. To je potrebno imati resno, spoštovati, upoštevati in to je tisto, za kar si zaslužen ti. Drugič tisto, kar mi bo ostalo v spominu, je, da Evropo marsikdo opredeljuje kot Evropo denarja, Evropo trgov. Ti pa si vedno pozarjajo na to, da evropejci ne zastopamo trga, ampak socialno gospodarstvo. Si otrok rudniškega delavca, verjetno eh, poznaš eh, njihove tradicionalne pesmi ravno tako dobro, kot se znaš pogovarjati z vodilnimi v Davosu in eh, tu si dosegel marsikaj. V zadnjih petih letih si dal na dnevni red socialno vprašanje. Hvala za to. In pa tretjič, nisi bil pripravljen na kompromise pri temeljnih vrednotah Evrope. Evropa pravne države, demokracije, enakopravnosti med moškimi in ženskami, zaščite manjšin, Evropa svobode. Zato Evropo si se boril od samega začetka. In tako na notraj kot na vzven nisi pristajal na kompromise. Hvala tudi za to. Evropsko idejo si napolnil z novimi vsebinami in populisti na levi in eh, desni so čutili tvoje, eh, tvojo neomajnost. Eh, navdušenje nad Evropo v Evropi je tudi tvoja zasluga. Komisija zadnje priložnosti je izkoristila svojo priložnost, to velja za celoten kolegi in zato se vsem kot ELS eh, e zahvaljujemo. In eh, za konec, eh, spoštovani Jean-Claude, tvoja skupina je ponosna na tvoj zadnji mandat. Zagotovil si, da je Evropa boljša. Veseli smo, da te poznamo. Veliki krščanski demokrati kot Helmut Kohl in Martin so te izredno ocenili. Vedeli so, eh, da eh, slediš v vrsti Robertu Schumanu in drugim, torej vrsti eh, velikih socialnih demokratov, ki so sooblikovali Evropo. V številnih govorih si omenjal, da je tvoj odnos z Evropo ljubezenska afera in upam, da gremo tu lahko še dlje, kajti ljubezenske afere ponavadi trajajo zelo kratek čas. Mislim, da je med tabo in Evropo zrasla vez za vse življenje. E, pomembno si prispeval k uspehu te Evrope, za katero si se bolil in v imenu krščanskih demokratov se v, eh, v imenu celotne skupine tebi za vse, kar si storil. Najlepše zahvaljujem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Garcia Perez, izvolite. Hvala predsednik, gospe in gospodje da bi vedeli, kam želimo priti, moramo najprej vedeti, kje smo in kako smo do sem prišli. To ni bila lahka pot in gospod Juncker, vi to dobro veste. Pred petimi leti ste nam predlagali novo agendo. Imenovala se je Nov začetek za Evropo in ta nov začetek je žal ostal na sredi poti. Zavedamo se, da ste poskušali to uresničili. Poskušali ste se umakniti od politike eh, strogih vrčevalnih ukrepov gospoda Barosa in vedno ste imeli tudi podporo pri teh prizadevanjih z naše politične skupine. Kriza je na to veliko vplivila in danes moramo priznati, da nismo znali sprijeti radikalnih odločitev, ki bi nakazale novo pot in upam, da bomo zdaj v, pred novim mandatom tega sposobni. Predlagali ste celo vrsto ukrepov uspelo vam je uresničiti, predlagati več kot 95 odstotkov, ampak eh, odobrenih jih je bila le polovica, nekatera so ostala mm, na pol poti. In pri velikem številu teh neuspelih predlogov ni krivda na strani komisije, temveč na strani nedelovanja držav članic. Agenda za mm, eh, zaposlovanje. Socialno pravičnost uh, in tako naprej. To gotovo ni bila lahka naloga. Evropska unija je namreč preživljala mm, čas po najhujši krizi, ki je Evropo prizadela po drugi svetovni vojni. In sedaj imamo tudi zelo hudo krizo, kjer se kaže, kako zelo nam manjka solidarnosti, poleg tega pa je pred nami še Brexit. In vedeti pa moramo v tem trenutku, kje smo naredili napako, zato da ne bomo istih napak spet ponavljali. Vedno ste se zauzemali za vrednote in cilje Evropske unije in mi, socialni demokrati, smo bili pri tem odgovorni sogovorniki. Zauzemali smo se za vladavino prava, za demokracijo, za Um, pravo načela in skupne vrednote za boj proti populizmu in eh, skrajnostnim silam. Vse to je tudi eh, pod taktirko podpredsednika Timmermansa gotovo veliko prispevalo k trdnosti te komisije. Ravno tako smo iskali rešitev za to zelo hudo begunsko krizo. Um, Predlog je moral, bi moral temeljiti na solidarnosti in sodelovanju držav članic in žal v svetu nismo uspeli um, tega uresničiti. Bomo pa še naprej delali na prenovi uredbe iz Dublina. Na to multilateralizem, boljše sodelovanje na mednarodni ravni, pri čemer naj Evropa govori z enoglasno. Um, pri tem ste imeli tudi zelo pomembno zaveznico na področju zunanje politike, visoko predstavnico Federico Mogherini, ki je veliko prispevala k okrepitvi odnosov med Evropo in Afriko, pa ne le to. Prispevala je tudi k podpisu zgodovinskega sporazuma z Iranom. Na to reforma uh, evrskega območja za kar smo se zauzema, zauzemali že pred petimi leti. In na to vi ste tudi zagnali uh, naložbeni načrt, ki je bil podlaga za evropski zeleni načrt in za načrte, ki jih bo morala Evropska komisija, ki vam bo sledila, nadaljevati. Delovanje s komisarja Moskovicija je bilo bistvenega pomena za to, da se je zagotovila rast in uh, Eh, razvoj kot odgovor na zelo stroge vrčevalne ukrepe. Gospod Moskovici, hvala, da ste si veliko prizadevali za boj proti goljufijam, davčnim utajam in korupciji. In nesprejemljivo je, da je bilo toliko vaših predlogov v svetu zaustavljenih. Vaša komisija, gospod Juncker, je, se je odzvala na naše zahteve po evropskem socialnem stebru, ampak to je le izhodišče. Želimo, da se iz tega stebra izcimijo konkretni ukrepi. Želimo uh, okrepiti kolektivno pogajanje, zmanjšati revščino med otroki in okrepiti moč delavcev. Uh, Eh, dejstvo je, da imamo veliko, da je bilo veliko izboljšav doseženih na področju delovnih prvic in ta cilj, eh, Evropske komisije, eh, da se upošteva tudi enakost med spoloma, je uh, hvale vreden. Predvsem predlog, da je treba doseči 40 odstotno zastopanost žensk na vodilnih mestih znotraj komisije. To je izredno pomembno za mojo politično skupino in tudi za me osebno. Zagotoviti moramo dejansko enako zastopanost žensk in moških in zato se vam zahvaljujemo in upamo, da bomo nadaljevali um, po tej poti.